o kateri politični stranki govorimo. Ne pozabimo, tukaj gre za čim boljšo možno povezavo med Ukrajino in eh, nami. Kolegi. Hvala, kolega Migalski. Naslednji je kolega Kempel Benjamin za eno minuto. Ukraine.